Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, sedite prosim. Začeli bomo čez 30 sekund. Če sem čisto natančen. Uh, Kolegice in kolegi, začnimo, prosim. Ta konferenca je izjemno pomembna. To je zelo pomembno skupno parlamentarno zasedanje, ki je ključnega pomena za vse, za celotno Evropsko unijo. tako za Evropsko unijo, kot tudi za Zahodni Balkan. Naj vam na začetku povem, da je simultano tolmačenje zagotovljeno v 21 jezikih Evropske unije, kar je pa vsem običajno. Opravičujem se kolegom z Malte, kajti malteščine ne bo. Običajno imamo 22 ali celo 23 jezikov Vedno na plenarnih zasedanjih in zasedanjih v odborih imamo takšen jezikovni režim, vendar imamo danes še nekaj dodatnih jezikov. Hrvaško, bosansko, srbsko, makedonsko, albansko. In izbrati si morate ustrezen jezik, jezik, ki ga želite poslušati. Naj vam na začetku povem, da vas z veseljem pozdravljam v Evropskem parlamentu. Mislim, da je naše zasedanje zelo dobro umeščeno v času, kajti spominja nas, kako zavezani smo evropski perspektivi Zahodnega Balkana. To je zelo pomembno za vse nas. Zahvaljujem se nacionalni skupščini z Mačarske, še posebej predsedniku Köverju ki sedi tukaj ob meni in je so predsedojoči. Pred, zahvalil bi se tudi predstavnikom vseh parlamentov, nacionalnih parlamentov in tudi predsednikom nacionalnih parlamentov, skupaj seveda s poslanci iz tudi Zahodnega Balkana. Hvala, da ste se oglasili danes pri nas, zato da še okrepimo svoj boj za bolj vključeno in močnejšo Evropo. Evropo, ki bo vključevala tudi Zahodni Balkan. Na koncu so pa prisotni tudi evropski poslanci. Vas ne bom posebej pozdravljal, kajti mi gostimo ljudi z vse Evrope, ampak pozdravljeni tudi vi. Zelo vesel sem, da vidim vse tukaj skupaj. Skupna parlamentarna zasedanja so okvir za parlamentarno sodelovanje v Evropski uniji. To je tipično sodelovanje in je zelo pomembno. To sodelovanje pa postaje vse pomembnejše v okviru Lizbonske pogodbe. Evropski parlament je še vedno zelo zavezan evropski prihodnosti Zahodnega Balkana od vrhu v Solunu leta 2003. To je bilo že zelo dolgo nazaj vrata v Evropo so še vedno odprta. Lansko leto je bilo zelo pomembno, kajti odpravili smo vizumske zahteve za Črnogoro, Srbijo in državljane nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Liberalizacijo vizumskega režima smo odobrili za Albanijo in Bosno in Hercegovino. Ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, bodo tudi ljudje na Kosovo lahko potovali brez vizumov. Tudi Srbija in Hrvaška sta naredili zgodovinske korake k spravi predsednika Tadiči Njusipovič, ta imela številna zasedanja in pokazala sta, da sta oba zavezana k vključevanju v Evropo. Nekdanje nasprotniki, nekdanje sovražniki so začeli živeti v miru in postali zgled sobivanja in blaginje. To je zelo značilno za naš evropski kontinent. V zadnjih desetletjih se moramo spomniti tudi nemško-francoske sprave, nemško-polske sprave in tudi drugih. To je zelo pomembno. Ob koncu lastnega lanskega leta je Črnagora dobila status kandidatke, Hrvaška pa je zaradi svojih prizadevanj že praktično pri koncu pogajanj, predpristopnih pogajanj. To je ključnega pomena samo za ti dve državi, ampak za celotno regijo in za Evropsko unijo. Ne glede na to, da imamo zelo pozitivne znake, to regijo še vedno čakajo številni izzivi. Zato smo tukaj v Bruslju, da o tem govorimo, da o tem razpravljamo. Vse države v regiji se soočajo s podobnimi problemi, namreč izvajanje pravosodne reforme, krepitev boja korupciji in še nadaljevanje sprave v regiji in sodelovanje z Haškim sodiščem. Nedavno so nas začeli skrbeti znaki politične nestabilnosti v tej regiji. Naj vas opomnim na to, da Bosna in Hercegovina že od volitev oktobra nima vlade, Albanijo pa že dve leti na poti v Evropo ovira politična kriza. Tudi na Hrvaškem in v Makedoniji se srečujejo s pozivi za volitve. To je vedno neugodno, kajti takrat se ustavijo reforme, tudi pogajanja se ustavijo, če so takrat slučajno na vrsti seveda pa je to demokratičen način za reševanje problemov. Z vidika demokracije je torej vse v redu. To lahko vpliva na delovanje institucij in ovira zbliževanje z zakonodajo EU. Zato je za vse politične igravce zelo pomembno, da premostimo razlike in se napotimo k skupnemu cilju, torej Evropi. Skupno stališče je ključnega pomena. Eden glavnih izzivov je sicer zunaj pristojnosti te regije. Utrujenost zaradi širitev je pomembno vprašanje v Evropski uniji. Zato moramo državljane Evropske unije prepričati, da širitev koristi naši državljani, to so državljani Evropske unije, morajo biti v to vključeni. To je zelo pomembna razsežnost širitve. Prihodnost vseh balkanskih držav je prav tako odvisna od tega. Dve delovni skupini bosta govorili o pomembnih vprašanjih. To se bo začelo po peti uri. Na prvi delovni skupini bodo govorili o sodelovanju na področju svobode, varnosti in pravice. To je zapisano v Lizbonski pogodbi. In to je zelo pomembno področje sodelovanja. V drugi delovni skupini bodo govorili o tem, kako je mogoče kulturno raznovrstnost in državljane vključiti. To je pomembno ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi na Zahodnem Balkanu. Vedno moramo to upoštevati? To so zelo pomembna vprašanja, naprimer vključevanje državljanov. Upoštevati pa moramo seveda kulturno raznolikost. Videti moramo, da nismo tukaj samo, da izmenjamo zamisli, ampak da izboljšamo parlamentarni nadzor evropskih integracij. Pol odprte razprave, kot bomo imeli, bolj uspešno bomo zagotovili parlamentarni doprinos za Evropski svet junija. To je zelo pomemben Evropski svet. Glede na izkušnje, lahko tudi sam potrdim, da je pot v Evropo dolga in težka, vendar glede na to, kjer smo danes, lahko rečemo, da je bilo to prav gotovo vredno. Zato vas spodbujam, da tudi vi pomagate, da bo evropska perspektiva v tej regiji postala realnost. To moramo zagotoviti v čim bližji prihodnosti. Kolegice in kolegi, smo ob začetku oziroma na začetku dnevnega reda. Dnevni red je pred vami, zato veste vse, kar se bo dogajalo. Jutri se boste srečali z nami, gospod premije Orban. To je premije Mačarske, ki je trenutno predseduje Evropskemu svetu in tudi Jose Manuel Barozo bosta tukaj. Jutri zjutraj bomo imeli torej posebne goste. Vendar danes lahko sedaj z veseljem dam besedo kolegu gospodu Köverju, predsedniku mađarskega parlamenta. Laslo, izvolite, beseda je vaša. Zdaj, Spoštovani gospod predsednik, dragi kolegi, gospe in gospodje, dovolite mi, da vas pozdravim z vsem dolžnim spoštovanjem na tem parlamentarnem sestanku, ki ga je organiziral Evropski parlament in Mačarski parlament. Rad bi se zahvalil gospodu Buzeku za dobro sodelovanje ki smo bili priča v tem skupnem delu. Več sestankov smo že organizirali skupaj in vsi ti sestanki so del sredstev, ki jih imamo za krepitev demokracije in to nam omogoča, da lahko preučimo vsa pomembna vprašanja, ki so pred nami. Zelo sem zadovoljen, da sem tukaj pred vami in tukaj ne gre samo za mačarsko predsedstvo svetu EU, ampak gre tudi za pomembna vprašanja, ki so pomembna ne samo za nas, ampak za celotno Evropo. Gre za to, da ohranimo kulture v Evropi, da zagotovimo mir vseh, ki živijo v Evropi. To je zelo pomembno. Hkrati pa je tudi pomembno, da to ohranimo za prihodne generacije, da ohranimo ta duh miru in integracije. V vsakodnevnem življenju Evropske unije lahko vidimo nove države, več držav se je priključilo leta 2004 in potem 2007. Upamo, da se ta postopek širitve s tem ni zaključil in da bodo tudi balkanske države oziroma države Zahodnega Balkana pristopile in se vključile v Evropsko unijo. Osebno sem prepričan, da je proces evropske integracije, ko se bo sveda zaključil in ko bo celoten postopek dokončan na celotnem evropskem kontinentu, pomenil dokaz, nekega konca, realnega konca in tudi zgodovinske pravice po zaključku druge svetovne vojne. Naše srečanje, dragi kolegi, kot je že povedal tudi predsednik, eh, nam bo pomagalo, da bomo lahko iz dveh vidikov preučili svobodo, varnost in pravico, tudi nadzor na meji, vizumsko politiko, selitve, sodelovanje na področju pravosodja in policije ter integracijo posameznih držav, kar bo tudi dokaz uspeha kulturnega procesa. Upoštevali pa bomo tudi vse, kar se nanaša na izobraževanje, proces izobraževanja v teh državah. Vedno smo poskušali znotraj te skupščine zagotoviti tudi to integracijo. Mačarski parlament je sklenil dva bilateralna sporazuma s parlamenti iz teh regij. In to kar na najvišji ravni, kjer smo izmenjali svoje izkušnje in kjer smo sodelovali tudi na administrativni ravni. To je dokaz, da smo tudi organizirali v predsedstvo parlamenta uh, v tej regiji prihodne leto. V preteklih letih smo zlasti več govorili o demokrat, političnem prehodu teh režimov, o euroatlantski integraciji te regije. To so tiste najpomembnejše faze v tem procesu. Hkrati pa smo tudi izmenjali stališča, naprimer februarja, eh, je takrat smo imeli predsedniko konferenco, eh, konferenco predsednikov, potem eh, kasneje smo se sestali predsedniki parlamentov, ki so organizirali konferenco 2007 in 2009 smo organizirali tudi podobne sestanke v Budimpešti. Jeseni bomo organizirali podobno konferenco in eh, tja bomo povabili vse kolege iz Zahodnega Balkana. Dragi kolegi in sodelujoči, še nekaj bi dodal. S gospodom Buzekom sva, bova, sva tokrat sopredsedujoča in veliko čast mi je, da sopredsedujem z njim prva torej, predstavitev pa bo predstavitev gospoda Bebiča o ekonomski integraciji. In mislim, da je zelo pomembno pri tem, da vemo, da je evropska integracija nekaj, kar ni samo vprašanje da pri, tega, da se priključimo Evropski uniji, ampak da gre za regionalno sodelovanje. Tudi to je del tega procesa. Zato gre tukaj za ključni pomen in zato moramo ohraniti tudi gospodarske stike, tudi kulturne stike v tej regiji. Torej ne gre zgolj za vprašanje izboljšanja gospodarskega položaja in boljšega razumevanja, ampak to nam bo omogočalo tudi, da bomo bolje izkoristili vse možnosti, ki jih nudi EU. Zahvala za pozornost, vsem želim uspešno delo in plodne razprave. Um. Hvala lepa. kolegice in kolegi, ki sedite v dvorani, naj vam predstavim, po kakšnih pravilih bo potekala razprava. Kakor je pred nekaj trenutki povedal gospod Köver, imamo dva govornika, gospod Luka Bebič iz Hrvaškega parlamenta. Z njim sva se srečala pred nekaj trenutki. In gospa Sonja Biserko, ki je vodja Helsinškega odbora za človekove pravice v Srbiji. Ampak razprava. Želimo si, da se oglasite v razprave. Zato vas prosimo, da zaprosite obrazec prošnjo za čas za govor v sredo na plenarnem zasedanju skupnega parlamentarnega zasedanja. obrazce imate na mizah pred sabo, zato predlagam, da jih izpolnite. Na podlagi tega bomo pripravili seznam govornikov, to bo pripravil sekretarjat. Mislim, da lahko začnete že sedaj. Te zahtevke lahko začnete izpolnjevati že sedaj. In še nekaj zelo pomembno, vsak bo imel tri minute tri minute boste imeli čas za svoj prispevek. In še tretja stvar, nekoliko bolj zapletena. Če želite posredovati in katerega koli govornika, ki že govori, nekaj vprašati, lahko dvignete modri kartonček. To se imenuje intervencija z modrim kartončkom. Tako lahko postavite kratko vprašanje v 30 sekundah, to pa bo potem govornik odgovoril prav tako v 30 sekundah. Zato bomo imeli bolj živahno razpravo. Upam, da me razumete. Torej, ta postopek z modrim kartončkom. Če želite zastaviti vprašanje govorniku, ki trenutno oziroma tisti trenutek govori, potem dvignete modri kartonček in to je to. Dobro, najprej bo spregovoril gospod Luka Bebič, predsednik Hrvaškega parlamenta. Izvolite. Poštovani gospod. Spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod Buzik, predsednik Mađarskega parlamenta, gospod Kvr. Dragi prijatelji in spoštovani kolegice in kolegi, z velikim zadovoljstvom sem sprejel povabilo, da se udeležim tega skupnega parlamentarnega sestanka in v prisotnosti najvišjih funkcionarjev Evropskega parlamenta spregovorim nekaj besed o gospodarskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi. Republika Hrvaška in Hrvaški sabor izredno spoštujejo podporo Evropskega parlamenta v času naših pogajanj z Evropsko unijo za članstvo, ki je 16. Eh, januarja doživelo svojo potrditev z sprejetjo rezolucije o napredku Republike Hrvaške v letu 2010. Naša podpor, vaša podpora nam pomeni veliko in ravno na teh zadnjih metrih dolgotrajne poti, ki smo jo začeli v zadnjem desetletju. Utrjuje nas v prepričanju, da na tej poti nismo sami, da bomo zaradi tega lažje dosegli cilj, ki smo se mu zavezali, da bomo zaključili pogajanja z Evropsko unijo do konca junija letos. Do takrat je ostalo še sedem odprtih poglavij, ki jih moramo zapreti in na tem predano delamo. Uspeh vstopnih pogajanj Hrvaške je tudi uspeh Evropske unije in njegovih državljanov, to je potrditev uh, perspektive v državah v tej regiji. Skorajšnja uh, zaključitev pogajanj za članstvo v Evropski uniji bo prav gotovo postavil model in Pri tem se zauzemamo za jasno evropsko perspektivo. To, za nas, eh, to nas zelo pogumlja. Eh, regija in regionalno sodelovanje so v srčiki eh, razmišljanja. Hrvaške regionalne politike, ki si želi dobrososedske in partnerske odnose v celotni regiji ter na ta način želi spremeniti to regijo v področje miru, stabilnosti in napredka. Hrvaška je pripravljena z svojim znanjem, ki ga je pridobila v postopku pogajanja, eh, biti v oporo državam v regiji na njihovi poti v Evropsko unijo. Vse naše regionalne dejavnosti, tako v bilateralni kot tudi skozi eh, multilateralno aktivno sodelovanje v projektih kot so SEFTA, eh, procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi in eh, tudi Sveta za regionalno sodelovanje predstavlja pomemben del hrvaškega zunanje političnega muzejika. Poglavljanja regionalne sodelovanja jugovzhodu Evrope eh, omogoča razvoj ravno tistih vrednot, ki, na katerih temelji Evropska unija. To sodelovanje vključuje področje pravosodje, policije, policije obrambe, borbe proti organiziranega kriminala, korupcije in podobno. Ob tej priložnosti bi rad omenil najpomembnejše gospodarske pokazatelje in konkretne podatke v regionalni eh, sodelovanju. Gospodarska perspektiva eh, na jugovzhodu Evrope je danes bistveno drugačna od tiste pred desetimi leti. Govorimo o trgu približno 20 milijonov potrošnikov in sodelovanje na tem področju že temeli na dobrih temeljih v okviru CEFTE. Vse eh, države v tej regiji so v tranziciji z relativno nizkim BDP-jem na prebivalca, ampak, zaradi, ampak tudi z velikim gospodarskim potencialom rasti. To so istočasno najbolj dinamična gospodarstva v Evropi in predstavljajo eden glavnih izvoznih ciljev za Evropsko unijo. Te države so tudi možnost za predstavljajo možnost za nove investicije še zlasti v infrastrukturo in energetiko. Ta prostor bo prav gotovo postavljal še bolj zanimiv za investitorje, tako iz Evropske unije, kot tudi od drugod, z vsakim nadaljnim korakom na poti integracije. Eden od največjih izzivov je eh, trajnostni razvoj in gospodarski napredek, kar predstavlja tudi garancijo za mir in stabilnost. Prepričan sem, da smo na dobri poti, da to dejansko tudi uresničimo. Eh, podatkovni o blagovni menjavi v tem delu Evrope kažejo o, na gospodarsko sodelovanje vseh eh, držav v regiji z svojimi sosedami. Eh, blagovna menjava Hrvaške v letu 2010 v regiji je bilo 2,5 milijarde evrov, kar je približno 10 odstotkov celotne svetovne hrvaške blagovne menjave. Imamo uh, hrva, na Hrvaškem uh, suficit na tem področju v regiji. Zelo pomembno področje sodelovanja v prihodnje je ravno ta uh, boljša prometna povezava, ker bo pripomoglo k boljšemu pretoku blaga v jugovzhodni Evropi. V skladu z zmožnostmi bo Hrvaška še naprej gradila koridor 5C, cestni koridor, kjer teče skozi Hrvaško. Pripravljamo skupaj za Bosno in Hercegovino eh, na koridoru 5C eh, skupno gradnjo mostu čez reko Savo in imamo tudi mnoge avtocestne skupne projekte skupaj z slovenskimi in srbskimi železnicami, s katerimi smo oblikovali holding eh, Hrvaška se eh, izvaja ukrepe ukinjanja administrativnih in um, carinskih preprek eh, za to, da bi bili čim večjo konkurenčnost na desetem koridorju. Um, v Bosni in v um, Bosni in Hercegovini in v Srbiji eh, tja izvažamo nafto, uporabljamo uh, za to JANAF in ta bo tudi omogočil skladiščenje nafte z drugim državam v tej regiji. Na področju energetike lahko eh, izvedemo tudi boljšo povezavo plinovodov z drugimi državami v regiji. Imamo možnost eh, tudi vzpostavitev energetske skupnosti jugovzhodne Evrope. Za Hrvaško je velik potencial na, v gospodarskem smislu tudi eh, v eh, čezmejnih projektih v okviru tonovske strategije, jadransko-jonske pobude in tako dalje. Glede na svet za regionalno eh, sodelovanje, v okviru tega se Hrvaška orientira na konkretne projekte in izpostavljamo, da sodelovanje vseh držav eh, iz te regije v eh, svetu ne sme biti postavljeno pod vprašanje. Imamo različne infrastrukturne projekte, ki so izredno pomembni in tukaj naj še posebej izpostavim eh, čezmejno sodelovanje v Donavski regiji. Zaradi tega je Hrvaška z uh, velikim entuzijazmom začela sodelovati v izvajanju Dunajske um, strategije ki jo ima za dober in perspektiven okvir sodelovanja. Po mnenju Hrvaške je tak eh, večdimenzionalni pristop za regionalno sodelovanje dober temelj za eh, stabilnost in razvoj regije v celoti pomemben inštrument regionalne politike, ki dokazuje aktivno vlogo Hrvaške. Eh, v to se vključuje eh, nedavno Eh, konferenca eh, Rom Brown v Dubrovniku od 6. do 8. aprila o trgovini in investicijah med eh, ZDA in jugovzhodno Evropo. Regionalna sodelovanje bo še naprej ostalo ena od bistvenih zunanje političnih prioritet Hrvaške. Vesel sem, da lahko tudi tukaj potrdim, da bo Hrvaška še naprej igrala aktivno vlogo v krepitvi regionalnega razvoja, krepiti odnosov med državami v tej regiji, ki bodo temeljili na partnerstvu in sodelovanju ter poglabljanju političnega dialoga. Much, uh... Hvala lepa, gospod predsednik Bebič. Naslednja je gospa Sonja Biserko, predsednica Helsinškega odbora za človekove pravice v Srbiji. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala, da ste me povabili, da spregovorim tukaj pred vami v tem zasedanju. Zadovoljna sem, da imamo to konferenco, zato ker je Evropski parlament še vedno zelo interesiran za to, pa tudi Evropska komisija se vedno bolj vključuje in zauzema za napredek te regije. Prepričana sem, da je Evropska unija sedaj na točki, pri sodelovanju s to regijo, ker potrebujemo nov pristop za tiste države, ki že več let ne morejo izpolniti pogojev za državo kandidatko. Zakaj je nov pristop ključnega pomena za napredek v tej regiji in za odnos z Unijo? Pri tem želim poudariti, da so teme, o kateri bomo govorili, torej sodelovanje na področju območja svobode, varnosti in pravice, vključevanje državljanov in tako naprej, da je to zelo pomembno za postopek vključevanja na Zahodnem Balkanu. Vendar, da to ustvarimo oziroma oblikujemo v pravi perspektivi, potem moramo vedeti, kakšno je dejansko stanje v tej regiji. Trenutno stanje vzbuja skrbi. Žal, določene države v tej regiji še vedno nimajo pravih pogojev za demokratično konsolidacijo in za pravo normalizacijo odnosov s sosedami. Kakšno je trenutno stanje? Bosno in Hercegovino blokirajo notranje krize, še posebej zaradi njihovih politik. Makedonija še vedno ni dovolj močna, da bi odprla dialog z Grčijo. Vprašanja, ki vplivajo na identiteto Makedonije, v bistvu spodkopavajo možnosti tako Makedonije kot celotne regije. Tudi Kosovo je na podobnem. V Hagu je sodišče potrdilo pravno veljavnost samostojnosti, vendar pristop Srbije se ni spremenil. Tudi nezakonito trgovanje s človeškimi organi ne pomaga pri tem. Črnogorci še vedno nimajo svoje identitete, vendar demokratična konsolidacija poteka in država je v boljšem stanju kot nekatere druge. Namesto tega so celo hitreje na poti k NATO in EU kot Srbija. Gospe in gospodje, upoštevati moramo, da obstajata dva usporedna procesa. To je proces konsolidacije države in hkrati proces prehoda na večstrankarski demokratični sistem in tržno gospodarstvo ta oba procesa potekata zelo počasi ali celo prepočasi. V zvezi z prvim se moramo zavedati, da nekatere države, kako sem že povedala, še vedno trpijo zaradi krhkosti in etničnih napetosti, kar zadeva demokratični prehod. Večkrat še vedno prevlada totalitaren pristop, čeprav obstajajo večstrankarski sistemi, določeni dosežki iz preteklosti se pozabljajo, antikomunizem pa se uporablja kot neka dimna zavesa. Vse gledano skupaj obstaja opor proti temu, da bi uvedli demokratičen sistem in prosto tržno gospodarstvo. Gospe in gospodje, ena največjih ovir za napredek v tej regiji je odnos Srbije do njenih sosed in še posebej Srbijin in srbino prizadevanje, da bi imela prevladojoč položaj v tej regiji. Zato ovirajo demokratično konsolidacijo sosed, to pa ovira razvoj produktivnega sodelovanja v tej regiji in tudi napredek k pristopu k Evropski uniji ter NATO. Ker trenutni srbski politični voditelji ne prepoznajo, kako pomembno je to za evropsko perspektivo, perspektivo to je celo 20 leti po razpadu Jugoslavije, zaradi tega je napredek zelo počasen in tudi odnosi med državami so slabi, ne glede na to, da so intenzivni stiki na najvišjih ravneh. Meje še vedno niso dokončno določene. Bosna in Hercegovina je še posebej ogrožena, kajti Beograd še vedno podpira in spodbuja ne status quo, ampak tudi odcepitvene politike srpske manjšine. Beograd se še ni odpovedal starim politikam na, v tej regiji, čeprav se to sedaj izvaja na drugačne načine. Srbija je prav tako edina država v tej regiji, ki še vedno ni odločena o tem, kakšna želi biti njena prihodnost, ali je njena prihodnost v Evropi ali na tako imenovanem vzhodu. Srbija še vedno nekje vmes. Naj omenim še dva dogodka, ki sta na zadnje poskrbela za precej razburjenja. Obstajajo pomisleki glede poštenosti in odkritosti srpske politike na področju samostojnih držav. Ne glede na to, da so sodelovali do, na določen način z preganjanjem vojnih zločincev, ampak Jurišič, Burda, Divjak in drugi so primeri tega, zakaj je prišlo do pomisleko. Belgrad še vedno poskuša vojno zgodovino tolmačiti po svoje. Čeprav se ve, da so vse te dogodke spodbudile srpske sile popis prebivalstva v Srbiji v tej regiji bo k malu in to je del nove strategije za to, da bi ohranili odnose z domovino in diasporo. V tem kontekstu je Črna Gora še vedno začasna entiteta. V celoti lahko rečemo, da je regija v prehodu. Kar zadeva gospodarsko stanje, regija je prav tako utrpela veliko škodo zaradi globalne finančne in gospodarske krize. Ne glede na to, so še vedno notranje probleme v državah članicah in Beograd lahko krivimo za to, da napredek v tej regiji ni, ni bil večji. Res je, veliko stvari se je spremenilo zahvaljujoč prizadevanjih Evropske unije in njene politike pogojevanja, vendar Zahodni Balkan še vedno ni izpolnil svojega potencijala, zato ker ga blokira ne samo zaradi politik, ki so neodgovorne, ampak tudi zaradi korupcije postaja vedno bolj očitno, da v regiji ni zmogljivosti politične volje in politične odgovornosti ter politične kulture za to, da bi izpolnili evropsko agendo in tudi standarde ter merila. Zato je po mojem mnenju treba sprejeti svež pristop do te regije in Evropska unija mora bolj intenzivno in neposredno sodelovati s to regijo in upraviti bolj domiselne strategije. Vem, da je to lažje reči kot storiti, vendar sem trdno prepričana, da je edini način za to, da spreobrnemo ta negativni trend in da preprečimo regionalne, nacionalne aspiracije ta, da vsem državam v regiji damo čim prej status kandidatk. Ta pogojnost mora biti usmerjena predvsem proti tistim, ki ovirajo reforme doma in na regionalni ravni. Tudi članstvo v NATO je vsaj kar zadeva Bosno in Hercegovino ter Makedonijo, ključnega pomena za to, da okrepimo varnost v tej regiji in da pomirimo tudi vprašanje miru in državnosti v tej regiji. Na koncu želim povedati, glede na to, o čem se bomo pogovarjali v delnih skupinah, lahko povem, da imajo politične elite in državljani različne interese. Status kandidatke je nekaj, kar si želi večina prebivalstva v Zahodnem Balkanu, kaj ti ti državljani se spopadajo z velikimi gospodarskimi in socialnimi problemi. Ne gre samo za vprašanje predpristopnih sredstev, čeprav so ta sredstva zelo pomembna. Država kandidatke ali status kandidatke bi državljanom omogočil tudi, da prevzamejo svoje odgovornosti, da se spopadajo s prednostnimi problemi in to bi preprečilo socialni radikalizem. Obenem pa je zelo pomembno, poskrbeti, da bodo evropski ide, ideali, koncepti in ideali postali bliže vsem državljanom v tej regiji. To ni preprosto, kajti Evropa sama ponovno odkriva svoje koncepte. Vendar, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in demokratičnega pluralizma, to je nekaj, kar mora biti dejansko umeščeno v te družbe. In še na koncu, mislim, da je zelo pomembno, da Balkan eh, začne čutiti, da pripada eni evropski družini. V okviru Balkana bi morale države, regije in tudi državljani najti najboljše ali vsaj najbolj optimalne rešitve za svoje interese. Hvala. Hvala lepa. Hvala za vašo predstavitev naj še enkrat ponovim, člani, ki želite, člani parlamentov, ki želite spregovoriti o razpravi, prosim, izpolnite obrazce, ki jih imate pred sabo. Tam imate posebno rubriko, prošnja za govor v razpravi v plenarnem zasedanju, v sredo na skupnem zasedanju parlamentov. Pomembno je tudi, da zapišete ime svojega parlamenta. To je tudi potrebno. Tri minute bo vsak lahko govoril. Aha, če bi vi želeli, če želite pokazati modro katico, vas prosim, da se opišete na seznam, kajti vse te uh, eh, prošne na, na prispevka obeh govornikov bomo odgovarjali na koncu. Torej na koncu bomo odgovarjali vpraša na vprašanja, če želi dokaj vprašati. Sedaj bomo začeli z razpravo. Najprej predstavnik uh, avstrijskega zvezdnega sveta, gospod Šenah. Beseda je vaša. Spoštovane gospod predsednik, lepa hvala za besedo. To je morda lep znak, da naključno lahko predstavnik Avstrije odpre to razpravo, kajti poznamo zgodovino Zahodnega Balkana, zgodovino Avstrije in Mačarske in zgodovina treh, eh, teh treh stvari je zelo tesno povezana. Na avstrijskem eh, rečem, v Avstriji rečemo, da se Balkan začne na, eh, na Dunaju, tam, kjer je južna železniška postaja. Evropska unija brez držav Zahodnega Balkana je kot hiša brez strehe. Regija Zahodnega Balkana je za Evropo zelo posebna regija, regija, ki nam je zelo pri srcu. In eh, če želimo mir in stabilnost v Evropi, potem mora biti naš cilj ta, da podpremo integracijo držav Zahodnega Balkana, ne glede na to, kako različne položaje imamo v teh eh, državah. In sicer mora to potekati, kolikor se le da hitro. Seveda se soočamo s celo vrsto vprašanj, ki jih moramo upoštevati. To je nesrečni državni ustroj v Bosni. To je potem problem državne varnosti na Kosovam. Toda rad bi povdaril oziroma podprl to, kar je povedala gospa Biserko pogosto smo v državah Zahodnega Balkana, kajti obstaja zelo očitna razlika med tem, kaj eh, si želi prebivalstvo in pa med tem, kar si želijo politiki. Zlasti v Beogradu je to vedno znova opaziti. Kajti, če se danes eh, pogovarjate eh, v Beogradu, potem uh, vam ljudje povedo, da ne razumete, uh, zakaj uh, se politiki odločajo tako, kot se. Mladi potrebujejo novo perspektivo. Mladi držav Zahodnega Balkana potrebujejo perspektivo. Kajti, če bodo imeli to perspektivo, potem bo to ošibilo tudi nacionalizem, ki je toliko uničeval v zadnjih letih. Ljudje imajo o svojih sosedih slabe predstave. Zelo sem hvaležen, da je bil vizumski režim končno odpravljen, kajti bilo je absurdno, da so stari starši svojim vnukom pripovedovali, kako lepi so bili časi, ko smo lahko potovali posod po Evropi in ko nismo potrebovali viz. Misliti moramo na mlade, kajti mladi nas potrebujajo. Seveda pa potrebujemo tudi pravno varnost. Seveda moramo energično ukrepati, eh, da bomo odpravili organizirani kriminal. Iz eh, Ukrajine in Moldavije eh, se širijo lovke trgovine z ljudmi. In seveda potrebujemo tudi pravice za manjšine. Pa še nekaj vemo iz svoje lasne zgodovine, kako težko je to doseči, namreč kako doseči spravo in pa ustrezno izravnavo. V tem smislu sem mačarskemu predsedstvu izredno hvaležen. Hvaležen sem za pobude na tem področju prosim, ne smemo reči, da morajo vse države Zahodnega Balkana čakati druga na drugo, na enotno perspektivo. Razlikovati moramo med njimi, kajti pogoji so različni, naprimer v Makedoniji ali pa v Albaniji ali pa v Črnegori. in zato uh, se bodo te uh, države različno hitro približevale Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala, hvala za vaš prispevek. Naj še nekaj dodam, še nekaj bi rad povedal. Čas za govor boste videli na ekranu, tako da boste točno videli, koliko časa še imate na voljo vsi prihodni govorniki. Naslednji Lord Bowness iz Združenega kraljestva iz Lordske zbornice. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil mačarskemu predsedstvu, da ste organizirali ta sestanek na temo, ki je po mojem mnenju zelo pomembna. Zelo ustrezno je, da ste nas na začetku, gospod predsednik, opomnili na obvezo Evropske unije glede prihodnosti Zahodnega Balkana, da je njihova prihodnost v EU. Rekli ste, da so vrata odprta. Ampak kljub temu bi rad povedal, da je že čas, da malo naolimo um, čaje. In mislim, da se zdi, da se ta eh, želja, da bi se razširili po smeri Zahodnega Balkana v Evropski uniji, manjša. Torej na zasedanju Evropskega sveta vidimo, da ta tema ne zasede več veliko ča, njihovega časa. Sveda je to razumljivo, glede na to, da smo trenutno soočeni z gospodarskimi problemi, ampak kljub temu mislim, da bi morali pritisniti na svoje vlade, da bi ponovno okrepile svoje prizadevanja v tej smeri, da ne bodo naši prijatelji na Zahodnem Balkanu mislili, da nismo več tako navdušeni na tem. To bi lahko povzročilo eh, resne posledice. Kljub temu pa ne more EU narediti vsega povsod in to velja za Zahodni Balkan, kot tudi za vse ostale regije. Treba je vzpostaviti prioritete. In eh, to je dobro. Predlagal bi troje. Osredotočiti bi se morali v Zahodnem Balkanu na to, da bi zagotovili to, da bi države, člane, članice, da bi države lahko izvajale um, pravno državo, eh, zakonodajo in seveda ne moremo narediti vsega povsod in vsega narediti istočasno. Določiti moramo prioritete in se potem na te osredotočiti. Uh, podvojiti moramo svoje prizadevanja, da bomo pomagali Bosni in Hercegovini. Tukaj bi rad vse opozoril na članek uh, visoke predstavnice Lord. Um, gospe Ashtonove, ki je včeraj v časopisu v svojem članku upozorila na te probleme. Če se tega ne bomo lotili, bomo šli nazaj v tem procesu. In tretjič, in upam, da to ni preveč občutljiva tema, mislim, da Nam je vsem žal, da še nismo uspeli rešiti problema v zvezi z imenom eh, Makedonije, torej nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije. Sveda ne želim kazati s prstom na katero koli od strani, ampak sedaj živimo v Evropi dva leta 2011 in če vseh eh, toliko držav članic ne more pomagati ostalim, eh, neki drugi državi, ki je kandidatka za. Eh, članic Evropske unije, ne moremo jim pomagati na njeni poti, da bi postala članica, potem se bojim, ali nam bo sploh uspelo zgraditi večjo Evropsko unijo oziroma ali nam bo sploh uspelo voditi našo skupno zonanjo politiko. Za te probleme moramo najti rešitve. Hvala. Hvala lepa. Kolega, hvala tudi, da ste se držali časa, ki je na voljo. To je dokaj neobičajno. Rad bi se vam zahvalil za vse komentarje in vse, kar ste povedali. Naslednji govornik je predstavnik zelenih, kolega Ulrike Lunaček, kolegica Ulrike Lunaček. Much, Hvala lepa. Podobno kot predhodniki bi se tudi jaz zahvalila mađarskemu predsedstvu, da ste integracijo Zahodnega Balkana določili kot eno izmed vaših prioritet. Mislim, da je to res ena tema, ki je v preteklosti malo stala ob strani zagotoviti moramo, da bo ta vizija iz Soluna leta 2003 še vedno ena izmed glavnih tem. Vemo, da sedaj v nekaterih državah prevladuje utrujeno zaradi širitve, tako da smo res veseli, da se je sedaj mačarsko predsedstvo odločilo to vključiti na svoj program. Osredotočila bi se na eno državo, tisto, za katero sem poročevalka v tem parlamentu, to je Kosovo in to iz večjih razlogov. Najprej kot je povedala Sonja Biserko. Treba je razčistiti ne le za Kosovo, ampak za vse države. Eh, celotne države, vse države Balkana spadajo v eno samo in edino Evropsko unijo in zato se moramo res ne biti te utrujenosti, ki jo lahko vidimo v nekaterih državah v prebivalstvu Evropske unije in izpolniti svoje obljube. V nekaterih državah Eh, vidimo, da ljudje niso več tako za to, da bi zaključili ta mirovni proces na Balkanu. In eh, zato bi rada zlasti eno stvar eh, naslovila na vse kolege v nacionalnih parlamentih. To je zlasti dialog za vizomske sporozume za Kosovo. Kot vemo, za vse ostale države na Balkanu sedaj že velja, da lahko njihovi državljani svobodno potujejo vse države članice v EU. Edini ki pa imajo največ mladih, največje število mladega prebivalstva, ki imajo tudi mm, največ, eh, ki tudi najbolj si želijo Evropsko unijo in imajo najmanj sredstva za to, pa so prebivalci Kosova. Vem, da še številne države niso niti priznale Kosova in vem, da je to problem, ampak če pogledate sedaj situacijo mladih, katerih starši in stari starši so lahko prosto potovali vse do razpada Jugoslavije, Poglejte, kaj bi se. Bi to pomenilo za vas, če vi ne bi smeli zapustiti svoje države, ki je majhna država? Kaj predstavljate si, kako zelo radi potujemo, sosedamo na avtobus, vlak, avto, potujemo in prečkamo državne meje, se srečujemo z drugimi državami in vidimo, kako drugi živijo. Trenutno mi v Evropski uniji izgubljamo podporo na Kosovo. Marsikaj seveda morajo storiti na Kosovo same. Veliko krat jih tudi kritiziram glede zaradi tega. Ampak kljub temu v nacionalnih parlamentih bi si morali vsi prizadevati za to, da bi pritiskali na svoje nadaljne ministre, da bi odprli ta dialog za spostitev vizovskega režima za Kosovo. En razlog je svoboda potovanja, drug razlog pa je varnost. Kajti le, če bomo imeli ta načrt, Eh, liberalizacije vizumskega sistema, bomo lahko zahtevali od njih, da bodo imeli dobro dokumentacijo in registre. To je moja prošnja vam vsem. Prosim, prizadevajte se za to v nacionalnih parlamentih. Hvala. Hvala lepa za vaš prispevek. Iz avstrijskega uh, parlamenta, gospod Grosbruk. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane gospe in gospodje. Tema skupnega parlamentarnega zasedanja je Zahodni Balkan v smeri bolj integrirane Evrope. To je dokaz za to, da si vsi udeleženci želijo, da bi ta cilj uresničili, kajti um, to je v interesu Evropske unije. Evropska unija si želi, da bi država Zahodnega uh, Balko Balkana prej ali slej postale članica Evropske unije. Evropska unija je bila na začetku mirovni proces in prav je tako. In če je to tako, potem mora biti v našem interesu tudi to, da postanajo države članice tudi države Zahodnega Balkana. Ne smemo storiti napake, ki se pogosto zgodi, namreč, da v, zahodnih, v državah Zahodnega Balkana nastopamo kot učitelji, kot sodniki ali pa kot eh, inkvizitorji. Kajti ljudje bodo porekli, eh, kaj počnemo tam. Boljši pristop bi bil, da jim povemo svoje izkušnje, svoje nasvete in da jim pomagamo na njihovi težki poti do demokracije. Posebej eh, bi rad spregovoril o Albaniji. Leta 2009 sem imel čast, da sem v imenu OVSE vodil uh, delegacijo za opazovanje uh, volitev. Skupaj s številnimi izkušenimi kolegi volitve so bile demokratične, sicer je prišlo do napak, na te smo opozorili, ampak v glavnem lahko rečemo, da so bili izpolnjeni številni standardi Evropske unije. Albanijo vedno znova navajamo kot eh, primer boja med vlado in opozicijo. Ampak poleg tega, to povem s povdarkom, je treba povedati tudi to, da k demokraciji sodi tudi sprejeti volivnih rezultatov. In da tisti, ki volitev ne, rezultatov volitev ne sprejmajo, ne smejo ovirati celotne države. Mislim, da smo Albaniji vsem in vsem drugim državam dolžni države obravnavati objektivno. Ne smemo ene ali druge države obravnavati kot grešnega kozla. Država moramo pomagati na njihovi poti. Mi smo stoletja potrebovali, da smo dosegli demokracijo, sedaj pa od teh držav pričakujemo, da bodo po kratkem postopku v desetih letih dosegli to, kar smo mi dosegli v toliko časa. Zato moramo vedeti, da demokracija ni samo čas, eh, eh, eh, vprašanje možganov, ampak je to tudi stvar srca. In zato moramo tem državam pomagati, da bodo ljudje tudi v srcu sprejeli demokracijo. In to je naša naloga. Zato povdarjam, mislim, da države Zahodnega Balkana sodijo v Evropsko unijo. Hvala lepa. Hvala. Prej ste dvignili modro kartico, tako da imate sedaj na voljo teh 30 sekund. Izvolite. Uh, uh, Hvala lepa. Sonja Biserko, ki nas je predstavila z zelo dobro oravnoteženo predstavitvijo njene analize Zahodnih Balkanov uh, nekaj in sicer Eh, verska pripadnosti, o tem bi jo rad vprašal. Kot vem, vsaj dve države oziroma dve cerkvi imata velike težave, ker nista priznani. Govorim o, o Črnogorski ortodoksni cerkvi in Makedonski ortodoksni cerkvi. Novi srpski patriarh je bil zelo učinkovit pri odstranjenju ovir, ko je šlo za Kosovo. Zanimajo me vaši komentarji, ali bi mogoče morali povedati tudi kaj o tem. In zlasti, glede na to, da že ravno govorim, pa bi skrisil to priložnost in še nekaj vprašal. Imamo problem, seveda, z eh, imenom Makedonije. Jaz imam predlog. Naša, Makedon Naša Makedonija, to je nekaj, kar se jo močno lotiti. Lot ločuje od uh, bolgarske ali grške Makedonije. Mogoče bi to lahko bila rešitev, da bi začeli dialog, našli rešitev, dali datum in pospešili proces integracije na Zahodnem Balkanu. Hvala. Hvala, malo dlje kot 30 sekund ste govorili, ampak zelo zanimivo. Gospa, če želite odgovoriti. Hvala za vprašanje nisem se želela prej osredotočiti na verska vprašanja, pa kot veste, eh, crkav je ena izmed ključnih institucij v Srbiji, tudi zgodovinskega vidika. Danes ne gre samo za versko inštitucijo, ampak inštitucijo, ki, na kateri temelji tudi srpska identiteta. V pravoslavnem svetu, kot veste, so pravoslavne crkve nacionalne državne crkve. Glede priznanja makedonske in črnogorske crkve, pa gre dejansko za nekaj, da se eh, želi tudi negirati tive države oziroma naroda. In to je pomembno, kajti točno vedo, da makedonska crkva stoji za makedonsko identiteto in makedonskimi ljudmi in enako velja za Črnogoro. Pa tukaj še en problem eh, glede nepriznavanja romunske eh, pravoslavne crkve v Srbiji. Srbski pravoslavni crkvi bi morali oziroma bi lahko odigrali bolj pomembno vlogo uh, če seveda bo patriarh šel naprej v tej smeri, da bo odstranil te ovire, ampak zaenkrat je to naredil samo za Kosovo. Upamo torej, da bo podobno, podobnega se lotil tudi, ko bo šlo za Makedonijo in Črnogoro. Vsi si to želimo, ne vemo pa, ali se bo to kmalo zgodilo. Hvala. Še nekaj bi rada podarila. To potrebo po kandidatkah v regiji, mislim da bi s tem zaključili oziroma končali ta negativni proces v regiji in da rešili bi tudi mejno vprašanja. Proces bi morali obrniti sedaj. To bo dolg proces, ne bo enostaven, šel bo gor in dol za posamezne države, ampak ta okvir potrebujemo, da bomo lahko zgradili sistem. Sedaj imamo zgolj zakone, ki so bili nedavno sprejeti, se pa še ne izvajajo. Ena pomembna stvar pa je, da se bolj povežemo s civilno družbo, s skupinami iz civilne družbe. Te so tiste prave proevropske sile v državi in one so lahko bolj uspešne v pritiskih na vlado. Za enkrat to je že, se stvari dogajajo, premikajo, ampak eh, mislim, da je morali več sodelovati s civilno družbo. Ta nov pristop je moral vključevati tudi ta nov pristop v, do civilne družbe. Hvala. Naj vas opomnim, da lahko to modro karto dvignete, postavite vprašanje tudi kateremu koli drugemu govorniku iz seznama. Naslednji bo predstavnik mađarskega parlamenta, gosp, kolega Richard Hrsik. Bošti? Hvala lepa, gospod predsednik. V zadnjih mesecih smo videli, da so bile gospodarske zadeve v središču evropske politične agende in prizadevali smo si za pravilni odgovor na krizo, ampak gospodarski problemi ne bi smeli zasinčiti širitve Evropske unije. Evropska unija mora ostati odprta za tiste države, ki izpolnijo pristopna merila in ki so pripravljene izvajati reforme v duhu evropskih vrednot. Mačarsko predsedstvo je zavezano k nadaljevanju procesa širitve. Zato sodelujemo z državami članicami, z Evropsko komisijo, z državami kandidatkami, zato da bi napravili korake naprej. Gospod predsednik, zelo smo veseli, da so pristopna pogajanja s Hrvaško v zaključni fazi. Na številnih področjih je bo dosežen velik napredek. Toda, še vedno se države kandidatke soočajo z velikimi izzivi. V nekaterih eh, državah se osredotočajo na izboljšanje vladavine prava, na boljše upravljanje, pospešujajo reforme in izboljšujajo svojo zmogljivost za to, da bi eh, sprejeli in začeli izvajati aki. S tem pa so povezane številne težave, naprimer pri tehnični pomoči. Eh, oziroma potrebujejo našo tehnično pomoč in kolikor se le da zgodaj, zato da a, bomo lahko pomagali tem državam. Če bi Hrvaška izpolnila vse pogaje za pristop, bi to postalo pozitiven signal vsem državam Zahodnega Balkana in to bi bil tudi prispevek stabilnosti v celotni regiji. Ta pozitiven primer Hrvaške bi spodbodel druge države v regiji, da bi si bolj prizadevali za doseganje evropskih standardov. Gospod predsednik, mislim, da je pomembno povdariti, da je izvajanje konkretnih eh, reform nekaj, kar prinaša konkretne rezultate, konkretne izboljšave za eh, državljane. Naprimer, eh, nekatere države so v decembru 2009 dobile liberalizacijo vizumskega režima. Isto velja tudi za prebivalce Albanije in Bosne in Hercegovine. To se je začelo za njih decembra 2010. Razumemo, da so ljudje vedno bolj zaskrbljeni zaradi presele, preseljevanja. To, da še vedno moramo ohraniti perspektivo odprave vizumov za vse države Zahodnega Balkana. Vse odločitve v zvezi s tem morajo temeljiti na zaslugah. Za zaključek, gospod predsednik, širitev je ključni motor za politične in gospodarske reforme, ki utrjujejo pot za napredek in za razcvet celotne regije. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekdo je prosil za besedo, gospa Doris Pak članica Evropskega parlamenta, članica Evropske ljudske stranke in pa predsednik Jelko Kacin. Gospe pa imajo prednost. Gospa Doris Pak. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Nekateri med eh, vami veste, da že 22 let spremljam razvoj eh, na Zahodnem Balkanu. Sa številnimi sem eh, prijatelja, pogovarjam se z njimi in vem, da so številni prebivalci frustrirani. Vem, da obstajajo velike možnosti za veselje, ampak če si pogledam Kosovo ali pa Bosno in Hercegovino ali pa Makedonijo, potem vam lahko povem samo to, da mi je včasih res žal, da ljudje tam spodaj ne živijo bolje. V Bosni in Hercegovini nimajo politikov, ki bi stvari vzeli v svoje roke, ne morajo preseči etničnih ločnic in ne morajo se prizadevati za skupno državo. V tej državi živijo tri različne nacionalnosti in številni ne spadajo nek eni, nek drugi. In vendarle so to vsi državljani Bosne in Hercegovine. In tega nekateri politiki enostavno ne razumejo, igrajo se z, z etničnim ozadjem in uh, ljudi ne spoštujajo. Sporazum iz Daytona ni utrl poti za uspešno in harmonično sožitje. Zato si želim, da bi si Evropska unija bolj prizadevala na tem področju. Politike je treba prisiliti k temu, da bodo delali za dobro ljudi, ne pa, da se ne bodo prizadevali samo za lastne karijere. Skrbeti moramo za izobraževanje. Ampak kdo, ulaga v in Herce, kdo bo ulagal v Bosno in Hercegovino, če tam nimamo ljudi, ki bi bili dobri delavci, toliko priložnosti smo že zapravili v tej državi in hvaležna sem, da se je Evropska komisija v zadnjem času končno začela ukvarjati zlasti za izobraževanjem. Če pa mislim na Kosova, potem moram povedati, da je treba vedno paziti na sosede. Dialog sa Srbijo mora napredovati, imeti pa moramo tudi konkretne primere. Treba je najti način, da bodo ljudje živeli v sožitju. Gre za a, Albance, gre za Srbe živijo drug poleg drugega, živeti morajo v sožitju, to mora biti mirno sožitje, ne glede na Biograd. Srbija želi v Evropsko unijo, ne želi pa odnosa s svojim sosedom in to ne gre. In če mislim na sosedstvo, potem lahko rečem samo sledeče. Makedonija trpi že več kot deset let in to je sramota za nas. To je evropska sosedska država, in mi tej državi preprečujemo na njeni poti v Evropo. Če imamo etnične probleme, probleme v Makedoniji, potem moramo vprašati tudi Grke, kaj niste videli, kaj se dogaja. In tudi vprašanje glede imena se ne razvija v pravi smeri. Nisem za to, da Makedoncem vzemo ime Makedonija. Ti ljudje imajo svojo identiteto, ki jo morajo tudi ohraniti. Veselim se, da eh, Hrvaška stopa po poti, po kateri stopa je na dobri poti. Pri Bolgariji in Romuniji nismo zastavili visokih ciljev, zato imate te dve državi sedaj probleme. Sedaj pa bo Hrvaška preskočila zadnje visoke ovire in druge države iz regije se lahko učijo, kako to storiti in to bo dobra lekcija. Lahko bi govorila tudi o Albaniji in o drugih državah, ampak sedaj bom uh, zaključila, da, uh, ker nimamo veliko časa. Hvala lepa. Uh,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 Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu grške delegacije bi vam rada čestitala za to pobudo, kajti to potrjuje, da je politična zgodovina Evropske unije takšna, da uh, se kaže, da Evropska unija ni samo klub zahodnoevropskih držav, ampak uh, da si prizadevamo za Evropsko unijo, ki se širi, ki pridobiva nove člane. In sicer na podlagi vrednot, kot so pravna država, temeljne svoboščine, demokracija in pa uh, mirni odnosi med uh, nacionalnostmi. Grčija sodi k tistim državam, ki so vedno podpirale pristop držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji. Na tem področju smo bili celo vodilni, kajti agenda grškega predsedstva leta 2003 je zasledovala ravno ta cilj. In tam smo zabežili, zabeležili to vizijo Družina držav Zahodnega Balkana bi morala biti vključena v družino Evropske unije. Seveda obstajajo regionalni problemi, seveda obstajajo šibke točke. Če mi dovolite, je treba povedati, da obstajajo težave z doseganjem tega cilja, zlasti v naslednjih letih. Zato smo zelo veseli, da je prišlo do eh, pobude za današnje srečanje. Grčija bi rada podprla načrt do leta 2014. Tako, da bodo eh, države Zahodnega Balkana kmalo pristopile k Evropski uniji. Številne točke ste že omenili in zato bi rada povedala sledeče, kar se tiče nekdanje Jugoslovanske republike Makedonija. Grčija je to državo vedno podpirala, tudi v težkih časih. Nudili smo pomoč, naprimer kar se tiče rekonstrukcijo, obnova države, ampak prišlo je do nekaterih nesporazumov pri nekaterih zgodovinskih danostih. Potrebno je sodelovanje. Povsem jasno si je treba to pogledati, zato da bo nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija lahko začela sa pogajanje za pristop k Evropski uniji. Treba pa je upoštevati vse posebne lasnosti te države, treba je najti tudi vse splošno sprejeto rešitev za ime. Potrebujemo rešitev, ki jo bodo lahko podprli vsi. V, zadnjih, eh, v zadnjem času smo bili nekoliko nedajavni, pred nami je bila gospodarska kriza, ampak sedaj je čas, da delamo korake naprej. Rada bi povdarila tudi to, da so tu še zelo pomembne teme varnost, svoboda, pravica, organizirani kriminal, priseljevanje, nezakonita imigracija. To so teme, ki igrajo določeno vlogo. Kolegice in kolegi, gospod predsednik, Evropa mora sedaj pokazati, da vsi lahko spoštujemo načela pravne države in da lahko eh, pridemo do trenutka, ko bomo vključili države Zahodnega Balkana. Mislim, da ravno širitev kaže, kako uspešna je bila tudi skupna varnostna in zunanja politika. Celina se vedno bolj združuje in to tudi kaže, da se cone sodelovanja in, eh, sodel eh, in poglabljanja širijo. Tukaj gre tudi za medsosedsko sodelovanje. Potrebujemo vizije, potrebujemo cilje, Vsi moramo k temu prispevati, ne samo tehnokratsko. Mislim, da moramo unesti tudi nekoliko srca, eh, nekoliko navdušenja in poznati moramo tudi zgodovino. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš prispevek. Naslednji govornik je gospod Andriju Kajtis. Najlepša hvala. Hvala, da ste mi dali priložnost, da zastopam Litvo. Imel sem že priložnost obiskati Zahodni Balkan kar nekajkrat. In v zadnjih letih sem tudi priča, sem bil priča napredku. Ivo Josipovič, hrvaški predsednik, pa je tudi obiskal Litvo. Litvo so tudi obiskali predstavniki Črne gore, Bosne in Hercegovine. Litva ima storijo tesne stike. Zelo dobro poznamo njihove košarkarske ekipe. Z njimi imamo tesne gospodarske vezi, naši vlagatelji so tam zelo aktivni. Ampak veliko krat slišimo pritožbe zaradi uh, korupcije. In seveda vseh teh problemov se moramo pa resno lotiti. Litva meni, da bo Hrvaška lahko zaključila pogajanja do julija letos da bo prišlo potem tudi do ponovne zložitve. Veseli smo, da sta Srbija in Kosovo že pričela s tehničnim dialogom. Mačarska in Grčija že vodita dialog in to je precej zapleteno. Vse članice bi morale biti bolj aktivne pri tem. Bosna in Hercegovina mora bolj aktivno sodelovati z Evropsko unijo. Mislim, da bi to bilo korisno. Evropska unija trpi zaradi utrujenosti, zaradi širitve v nek, zlasti nekatere države članice in mi smo opazili, da to predstavlja uviro pri širitvi. Veseli smo, da je proces liberalizacije vizumskih režimov v teku. Dobro bi bilo, če bi mladi na Balkanu lahko svobodno potovali po Evropi. Mislim, da bi dober korak naprej bilo izboljšanje pogojev za vse. Tukaj pa smo videli en modri karton sedaj. Spravi predsednik parlamenta, želi kdo kaj vprašati oziroma ponoviti? A vi ste postavili vprašanje? Aha, potem, ko boste povedali svoj govor, boste lahko postavili vprašanje. Da, imam vprašanje, pravi gospod Andrej Kajtis in sicer govorniku eh, Hrvaškega parlamenta, gospodu Bebiču, glede referenduma. Ali ste pripravljeni na to, ali se vam zdi, da bo ta referendum, ki je obvezan, zavezojoč, jeseni prenesel pozitivni rezultat na Hrvaškem? Ali že ste določili datum, kdaj boste to izvedli? Hvala lijepa na ovom pitanju. E, Hvala. Do kraja šestoga mjeseca kao što je plan. Ja, če bomo uspeli zaključiti pogajanja do junija, po resoluciji Evropskega parlamenta, bomo potem oktobra lahko imeli referendum glede podpisa sporazuma. Če bomo pripravljeni in bomo zaključili pogajanja, bomo to potem lahko storili jeseni. Če ne bomo zaključili teh pogajanj, v tem okviru, pa se lahko zgodi, glede na to, da bomo imeli konec leta volitve na Hrvaškem. Se lahko torej zgodi, da ne bomo imeli dovolj časa, da bi izvedli referendum in volitve hkrati. Po našem mnenju bi bilo zelo dobro, če bi lahko upoštevali ta časovni okvir, ki smo si ga zadali, torej najprej referendum in potem volitve. Kaj ti sicer bi bile volite preveč obremenjene s temi EU temami in bi se lahko tam osredotočili bolj na nacionalne teme. Namreč, glede vstopa v Evropsko uniji, obstaja na Hrvaškem konsens med vsemi političnimi strankami. Ravno tako imamo konsens glede zunanje politike, članstva v NATO in EU. Tako da bi mi res želeli te teme ločiti. Če pa bo prišlo do kakšne zamude, to moram podariti, potem bi število tistih, ki bi bili bolj za te euroskepticizem, bi to posočilo uh, torej večje število euroskeptikov. Vredno pa to ne bi ogrozilo članstva Hrvaške Evropske unije. Je pa to nekaj, kar bi lahko oviralo ali zmotilo tiste, ki so za EU v korist tisti, ki bi glasovali prosi, proti. Upam, da se to ne bo zgodilo. Hvala. Sedaj bom dal besedo oziroma predsedstvo gospodu Laslo Köverju, predsedniku mađarskega parlamenta. Hvala lepa. Jaz bi Sedaj pa da besedo drugemu govorniku. Eh, gospod predsednik madžarskega parlamenta, obema bi rad čestital za organizacijo tega dogodka, ki je zagotovo pomemben ne le za Evropo in evropske inštitucije, ampak tudi predvsem za javnost na Zahodnem Balkanu. Rad bi začel s čestitko Republiki Hrvaški in vam, gospod predsednik Bebić, za vse to kar je storila hrvaška v boju proti korupciji. velikokrat se govori da je velik problem zahodnega balkana boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. ko gre za organiziran kriminal zahodno balkanske države zelo dobro sodelujejo in so učinkovite izročajo si kriminalce. ko pa gre za boj proti korupciji pa niso tako uspešne z eno veliko izjemo hrvaška. hrvaška je tukaj storila več kot katerakoli druga država in si zato zasluži vse priznanje in tudi spoštovanje. čeprav hdz ni moja politična opcija bi rad čestital tudi hdz predsednici in premierki jadranki kosor za vse to kar dela v boju proti korupciji. ker sem poročevalec za srbijo bi rad nekaj rekel okrog eh, statusa poslancev. ta zgodba o bianco odstopnih izjavah ki so deponirane za vse poslance skoraj vse poslance srbske narodne skupščine je nekaj kar v evropi in evropskih inštitucijah ne razumemo. zato bi rad ohrabril kolege iz narodne skupščine srbije da čim prej in v celoti upoštevajo mnenje beneške komisije in njihova priporočila kako naj presežejo to stanje ki zagotovo ne prispeva k verodostojnosti ne srbije ne njenega volilnega sistema in ne narodne skupščine srbije ampak imam polno zaupanje in verjamem da bo v kratkem času tudi ta problem rešen in na koncu bi rad eh, nekaj rekel še v zvezi s srbijo eh, ulrike lunacek je že povedala da so danes bili župani s kosova eh, trije so bili trije srbski župani srbskih občin eh, vsi trije liberalci če se smem pohvaliti ampak pomembno je da je ta inštitucija odprla, odprta tudi za lokalne skupnosti. zaključil pa bom gospod buzek s predlogom da pravzaprav nagradimo tiste ki hitro najdejo rešitev. vsi smo bili presenečeni kako hitro je kosovo rešilo svojo institucionalno krizo kako hitro so dosegli konsenz in izvolili novo predsednico mogoče bi bilo prav da novo kosovsko predsednico povabimo v evropski parlament novi obrazi novi pristopi nova dinamika sveže misli mislim da je to tisto kar potrebujemo na zahodnem balkanu več vetra več dinamike in mislim da bi se vsi hitro dogovorili in vas podprli gospod predsednik če na dnevni red konference predsednikov date tudi ta predlog.

Zelo dobro, da se ta konferenca dogaja ravno med mačarskim predsedovanjem, kajti to je tako pomembno za evropsko prihodnost. Z strani Združenega kraljestva lahko rečem, da vse stranke pri nas eh, v parlamentu večinoma v, v celoti podpirajo širitev Evropske unije. Eh, Združeno kraljestvo se pogosto interpretira kot euroskeptika, ampak istočasno pa z širitvijo Evropske unije vemo, da prihaja eh, mir, stabilnost in Eh, svoboda v velik del Evrope in brez širitve to ne bi bilo možno. Eh, zaradi tega se, smo se širili v zadnjih desetletjih na vzhod in eh, v centralno Evropo in mislim, da tudi Balkanu moramo dati tisto priložnost, ki jo morajo imeti za to, da lahko postanejo člani Evropske unije, da imajo uh, vse ugodnosti pravne države, um, mer, varnost in vse ostalo, kar Evropska unija prinaša. Mislim, da je tako kot v drugih delih Evrope um, nekaj vprašanj in problemov, ki jih je treba rešiti pred širitvijo. O tem smo že govorili, organiziran kriminal, vprašanje priseljevanja, nadzor nad mejami. Moramo zagotoviti, da se rešijo te eh, politike, ta politična področja, predno pride do samega vstopa. Ampak dinamiko moramo istočasno ohranjati in to na ustrezni ravni. Pri Zahodnem Balkanu je popolnoma jasno zame, ki to gledam od daleč, da eh, problemi, ki nastajajo zlasti v Bosni in Hercegovini, zahtevajo posebno pozornost Evropske unije. Ne moremo si eh, eh, dovoliti, da bi v Bosni šli nazaj eh, k tistim problemom v takih razsežnosti, kot smo jim bili priča v konec prejšnjega stoletja ne moremo iti tako daleč. In današnja konferenca je pomembna, eh, kjer lahko povežemo eh, izkušnje Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in predvsem sveta, tako da se osredotočimo na ta vprašanja. Premalo pozornosti eh, podajamo tem eh, regiji ne, v primerjavi za sredozemljem. Eh, če se, nanj, če se na Balkanu sredotočimo, bo zelo pozitivno. Eh, mislim, da je bila predstavitev gospe Biserko izredno dobra in zanima me, kakšno pot naprej v prihodnosti natančno zamišlja. Gospod Biserko? Mm, hočem reči, da sedaj na Balkanu gremo v neko regresijsko fazo. Celo v Srbiji e, bojimo se naprednih strank, bojimo se, da bi te zmagale na jesenskih volitvah. Če želimo za celotno regijo oblikovati nek okvir, potem mora biti status kandidatke dan vsem. E, Ta postopek kandidature je dolg, je bolj kreativen, kot ga imamo sedaj. Kajti Evropska unija je tudi del eh, procesa. Eh, tudi eh, veliko menedžerjev imamo iz Evropske unije in način upravljanja podjetij je podoben. Tukaj imamo veliko več kontrole zlasti skozi inštitucije, skozi izvajanje zakonodajo, skozi organe za pregon in tako dalje. Torej, to mora biti bolj kreativno, bolj um, dostopno za vse v regiji. Naj samo omenim, e, začenja se kampanja civilne družbe za odpiranje evropskega programa v širši javnosti, da se vključijo državljani, da pritisnejo bolj na vlado, da dejansko izvaja svoje akcijske načrte. In sedaj to počnemo z pomočjo Evropske unije. Nažalost pa Evropska unija oziroma um, komisija ni dovolj uh, um, fleksibilna, da bi se takoj vključila v podporo tej kampanji. Mislim, da je sedaj pravi trenutek, da v Srbiji, zlasti v Srbiji, eh, mobiliziramo eh, tiste eh, državljane, ki so vedno bolj razočarani z vlado. Njih visoke pričakovanja imajo in zelo malo je bilo narejenega. Mislim, da eh, je to vrsten pristop, uh, tisti, ki sem ga imela v mislih, ko sem govorila o bolj domišlji, bolj, o več domišlije. Večina državljana je enostavno blokiranih, ne morejo izražati svojih mnen, kajti um, etnična elita je blokirala celoten proces in to velja uh, še zlasti uh, v Bosni. Hvala gospod Tavares iz grškega parlamenta. Lepa hvala, gospod predsednik. Strinjam se s tem, kar je bilo povedano. Povedano je bilo, da je današnja konferenca zelo pomembna. To lahko samo podprem. Ta tema nas bo zelo zaposlovala. Dobro je, da imamo izmenjavo izkušenj, kajti gre za zelo pomembno temo. Namreč Zahodni Balkan sodi v Evropo in v tem delu Evrope je treba ustvariti evropske institucije, kajti treba je ustvariti perspektivo za ljudstva držav Zahodnega Balkana, da se bodo pridružila Evropski uniji. Kar se tiče Grčije, to velja za danes in za včeraj. Torej, v Grčiji smo imeli, smo uvajali ukrepe, ki smo jih izvajali na podlagi zgodovine, ampak pomembno je priti do dogovora, do konsenza na Balkanu. Prej je bil Balkan prostor, kjer so živela ljudstva na miren način drugo ob drugem, nobenih ovir ni bilo. Vladale so sicer velike razlike, ampak vendarle so ljudje mirno živeli drug ob drugem. Potem pa so se a, zgodili znani zgodovinski dogodki, potem se je vse spremenilo in zato je treba danes poskrbeti za to, da si bodo vsi prizadevali za evropsko rešitev. Hrati pa je treba spoštovati tudi vrednote, na katerih temelji Evropska unija. To so vrednote, ki so povezane z tem, da ustvarimo enotni prostor, kjer eh, vladajo demokratični postopki, vladavina prava, kjer pa se spoštujajo tudi specifični interesi posameznih nacij. To je treba spoštovati. In ravno iz tega razloga je Grčija zdaj zato, da dosežemo dogovor, da se bo ta prostor Evrope znašel v srcu evropske družine. Sedaj je treba te postopke izvesti, vse pa morate meliti na dobro sosedskih odnosih in na spoštovanju postavkov, ki so se že sprožili okvir Združenih narodov. Tukaj gre za to, da za nekdanjo uh, Jugoslovansko republiko Makedonijo in za Grčijo najdemo skupno rešitev glede imena. To je torej nekaj, kar je pomembno. To je pomembno tudi za pristop eh, Zahodnega Balkana k Evropski uniji vidimo modro karton. In sicer predstavnik Francije želi govoriti. Um, Najlepše hvala. Britanski kolega je govoril ravno kar iz Gornjega doma in je rekel, da je eh, širitev zgodba o uspehu. V tem eh, času, kar sem v parlamentu, to je že 12 let, sem bil priča. Um, rasti števila članic 15 eh, na 27 eh, in to je prav gotovo izredno zgodovinsko dejanje. Eh, širitev na Zahodni Balkan bo prav gotovo izziv, bo težka, je pa to potreben korak, kaj ti gre za osnovno pravico vseh e, evropskih držav in Zahodni Balkan. E, je Evropa v skladu z 49. členom in e, tudi, ker se povezujejo te države na ta način, da se reformirajo, izboljšujejo transparentnost svojega vladanja, bojujejo se proti kriminalu in seveda zagovarjajo človekove eh, pravice eh, ter eh, v prvem vrsti um, ohranjajo mir. Vsi se spomnimo uh, Morije v 90-ih letih prejšnjega stoletja in uh, v uh, mo mojim voljivcem vedno uh, razlagam, da je širitev na Zahodni Balkan dober, do dobro rešitev, pri tem so pa skeptični in potem jim rečem, da bi uh, ponovitev zgodovine bila enostavno previsoka cena. Evropsk nekako članstvo, članstvo v Evropski uniji in članstvo v NATO je osnovna pravica vseh teh držav in to moramo vedno povdarjati tudi na takih konferencah, kot je današnja. Eh, v tem parlamentu, pa tudi v nacionalnih parlamentih, eh, pa imamo seveda svoj odnos do situacije na Bližnem vzhodu in v Afriki. In upam, da so moji eh, kolegi v parlamentu, eh, pa tudi vidim, eh, da je med nami eh, kolega iz Črne gore, sam sem poročevala za Črno goro, pa tudi kolege so iz vzhodnega partnerstva prisotni za Ukrajino in tako dalje. Glede na te zadnje dogodke v Libiji in Eh, Tunizije, Egiptu in tako dalje, eh, smo nekako pozabili na Zahodni Balkan. Kar se tiče Črne Gore, danes eh, zjutraj sem se pogovarjal z gospodom Lajčkom. Vprašanje je, kdaj bomo dobili datum od komisije, kdaj se lahko začnejo pristopno pogajanja za Črno Goro. Trenutno je sicer to država kandidatka, ki je pa podobno v vakumu, kot je Makedonija zaradi problemov z imenom. Eh, upam, da bo komisija takoj po polletju dala neko časovnico eh, za vstop eh, Črni gori. In upam, da bom. Črna gora pri tem uspela, želim ji vaš uspeh. E, ravno tako smo se v neformalni skupini v tem parlamentu pogovarjali o Makedoniji in eh, pozivam vse, da uporabijo vse možne rešitve, da bi se rešil problem, ki za nekoga od zuna izgleda popolnoma nenormalna slepa ulica zaradi imena države. E, ne vem, Nerazumno je, da eh, celotna prihodnost neke države povezave v mednarodnih eh, inštitucijah in integracijah so odvisne samo od imena. Eh, moji grški, grške kolege pozivam, da še enkrat pozmislijo o tem in da predvsem omogočijo vstop Makedoniji glede na bližajoče se junijske volitve. Če eh, tega ne bomo naredili, bo v Skopju prišlo do velikih eh, političnih razhajanj. Kar pa zadeva Kosovo, sem bil vedno, in to je nenavadno za ta parlament, sem bil eh, vedno za neko pravično rešitev, da delitve tako, da pridemo do trajnega miru. In zato um, me zanima, kako bi lahko to razložili. Eh, Evropska unija v okviru kvarteta eh, verjame v načelo. Um, se opravičujem, ampak čas vam je potekal. Eh, torej, načelo uh, zemlja za mir. Uh, Tukaj smo za to načelo, ne spoštujemo ga pa v primeru eh, Kosova in Srbije. Eh, problem sam po sebi pa ne bo izginil. Šferan, ur, Hvala lepa. Gospod Šveran je prej dvignil modri karton in a, zanima me, z, na koga želim nasloviti svoje vprašanje. Nekaj drugega. Odgovoril bom v bistvu, postavim vprašanje, lahko pa odgovori kdorkoli. Rad bi čestitev mađarskemu predsedstvu, da organiziralo to razpravo. Zelo na kratko pa bi rad britanskemu kolegu povedal, da je unija za svetozemlje, torej nekaj, kar lahko se zgradi, tako da bo vključila tudi Balkan. To, ni, to, ni, to dvoje si ne nasprotuje. Druga stvar. Slišal sem veliko o integraciji uh, Makedonije, ampak tukaj mislim, da je tista temeljna obveza, če želimo zagotoviti politično stabilnost, v tej regiji, poleg seveda integracije Hrvaške, ki je tako, ko že skoraj da končana, vključenje Srbije. Če ne bomo Srbije hitro vključili, potem ne bomo dosegli politične stabilnosti v regiji in ne bo miru med temi državami, ki obkrožajo Srbijo. Gre za veliko državo, verjetno največjo v bivši Jugoslaviji in ne moramo da ona celoti, edino samo ona celoti plača ceno za vojno. Ravno tako tudi ni smiselno, da bi preveč pogojevali uh, vključ, vključitev Srbije z aretacijo uh, posameznikov. Mislim, da je nujno potrebno, da naredimo naslednji korak naprej, da bo Srbija hitro začela pogajanja za vstop v EU. Köszönöm, Marakérem, tisztelt uh... Hvala lepa. Prosim bi kolega, da postavijo vprašanja takrat, kadar uporabijo ta mod, to modro kartico in da takrat govorijo samo 30 sekund. Takšno je pravilo. Besedo ima gospod Krasviki iz Kosova zoti Bisek in drugi zoti Kover. Džat, kjer vidite. Gospod Buzek, dragi kolegi, vseh teh letih je Kosovo želelo utrditi demokratično državo, pravno državo, zagotoviti tudi politično stabilnost. Imeli smo številne težave, gospodarstvo je bilo skoraj da celoti uničeno, ampak kljub temu smo na Kosovo zabeležili napredek tudi na področju gospodarstva in večje blaginje za naše prebivalce. Uspelo nam je tudi izgraditi del infrastrukture, ki je bila uničena v vojni. Naredili smo tudi korak naprej pri izgradni države. Trenutno Kosovo poskuša zgraditi enega največjih projektov, to je avtocesto, ki bo povezala albansko obalo eh, in pa Kosovo šla bo še potem naprej v smeri proti Srbiji in prostali Evropi. V teh letih smo zgradili tudi telekomunikacijsko omrežje in poskušali smo se tudi prizadevati za to, da bi imeli kar čim več investicij v našo državo. imamo ustavo, ki zagotavlja svobodo vsem državljanom, pa tudi našim manjšinam. Izvajamo politiko, ki zagotavlja enakost vseh državljanov pred institucijami. Ravno tako smo obvezani, da bi na konstruktiven način sodelovali z vsemi sosedi. Glede pristopa v različne eh, euroatlantske povezave, pa ravno tako obstaja v državi konsens. Ampak Kosovo in da eh, njegovi prebivalci potrebujejo več podpore strani Evropske unije, tako da bomo lahko se prosto gibali brez vizumov v Evropske uniji. Na takšen način bomo lahko tudi bolj vključili svoje prebivalstvo in da bodo lahko naši prebivalci obiskovali države v EU. Vizumski sistem je unesel nekaj pesimizma med naše prebivalce. Naši državljani ljubijo druge države Evropske unije, želijo več integracije in možnost prostega gibanja tako za ljudi kot blago. Pa nas imamo veliko mladih, ki se želi učiti in vključiti tudi Evropske univerze. To so želje moje države. Kdaj pa uh, ima besedo gospa Kjercovska iz Polske? Najlepša hvala za besedo rezolucji w której ten obszar aktywności unii europejskiej znajduje się od wielu gre e, za pomembno opredelitev Evropske unije, namreč osredotočenje na Zahodni Balkan. In to se seveda odraža tudi v um, svobodnem pretoku ljudi in uh, vzpostavitve področja uh, svobode pravice in varnosti, kar je zapisano v preambuli k Lizbonski pogodbi. Vlastivimi sredstvi v odnesenju do kontroli granic zunanjih, azilu, imigracije, kak je tudi zapobjeg. Treba je zaščititi zunanje eh, meje, to je povezano tudi z bojem proti organiziranemu kriminalu. Potrebujemo varno Evropo, ki je hkrati odprta. Treba je poskrbeti za socialni mir in treba je zaščititi državljane. Nacionalni parlamenti so se dobro upletli v pravila in eh, zelo dejavno prispevajo k temu, da Evropa prispeva k izdelavi skupnih politik in pa k krepitvi institucij. Tudi prostor svobode, varnosti in pravice se krepi zaradi uh, eh, upletenosti nacionalnih parlamentov v te procese. Hvala lepa. Kar se tiče prostora svobode, varnosti in pravice, si je Poljska vedno prizadevala za države Zahodnega Balkana, zato da bi se te pridružile Evropski uniji. Dialog se mora osredotočati na razvoj v teh državah. Prepričan sem, da postopno približevanje držav kandidatki in pa potencijalnih držav kandidat, krepi stabilnost celotne regije. Pri tem moramo misliti na to, da uspehi integracije so odvisni tudi od naših instrumentov pomoči. Pri tem mislim na kulturo. Poljska se pripravlja na eh, prevzem predsedstva in sedaj opazujemo mađarsko predsedstvo in upamo, da bo prišlo do hitrega zaključka pogajanj s Hrvaško in upamo, da bo Hrvaška pod eh, polskim predsedstvom pristopila k Evropski um-, uniji. Hvala lepa. Hvala za besedo, gospod predsednik. Najprej bi rada povedala, da se mi zdi zelo pomembno, Ja. da bo mađarsko predsedstvo in Evropski parlament, pa tudi nacionalni parlamenti, torej da so vsi skupaj izbrali to temo Zahodnega Balkana. Kot članica odbora za človekove pravice bi rada podarila dejstvo, da je naše delo, usmerjeno v to, da bi se zlasti sreotočili na mlade in da bi vedno gledali na stvari z vidika mladih. Zato smo tudi ozavezani e, temu, da se bomo posvetili liberalizaciji vizumov. Tako bi potem mladi lahko imeli dostop do Evrope. Gledamo na prihodne generacije njihova mentaliteta se bo potem seveda tudi spremenila. In mislim, da gre za zelo pomembno vprašanje. Trenutno vidimo, da obstajajo odročeni problemi. Imamo občutek, da jih ne bomo uspeli rešiti. Ampak moramo najti neko rešitev če bomo omogočili ljudem, da bodo lahko potovali brez vizumov in bodo videli, kako se stvari razvijajo v Evropi, kako razmišljamo o Evropi, tako bo tudi Evropa lahko vplivala na njihovo življenje. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo predstavnik, kapitanica Hrvaška, gospod Dubroka Šulca. Najlepša hvala. Sprva naj se zahvalim mađarskemu predsedstvu za organizacijo te konference, ki je za nas zelo pomembna. Pomembno je namreč, da si lahko izmenjamo mnenja. Eh, ob tej priložnosti mislim, da moram reči, da se veselim, ne samo jaz, ampak pravzaprav vsi iz Hrvaške, da bomo eh, do konca junija eh, zaključili predpristopna pogajanja, kar pomeni do konca mačarskega predsedstva. Mislim, da smo nekako šampioni v tej regiji, kajti pogajamo se že več kot šest let. In res upam, da bomo potem do konca junija pogajanja zaključili z vašo podporo. Istočasno naj izrazim podporo eh, predsedniku sabora, ki je omenil regionalno sodelovanje. Regionalno sodelovanje je za Hrvaško izredno pomembno. Kot mogoče že veste, je eh, Hrvaška priznana kot ena od vodilnih držav v eh, regiji na področju regionalnega sodelovanja. Podoben um, primer tega pa je, da je premijerka Kosorjeva uh, eh, dala na voljo celoten prevod uh, Akija v hrvaščino uh, Črni gori in drugim državam, da pospeši uh, njihov vstop v Evropsko unijo. Uh, pa tudi zakonodajni okvir je za nas zelo pomemben, to je za nas prednostna naloga. Imamo več kot, eh, v parlamentu smo v kratkem sprejeli več kot 520 eh, zakonov, kajti zavedamo se, da brez demokratičnega nadzora, brez pravne države, brez eh, pravil enostavno ne bo prostega trga in ne bo gospodarskega razvoja. Naslov eh, tega, te konference je v smer eh, povezane Evrope v smislu gospodarstva. Zaradi tega v regiji tudi pri, pomagamo pri gradnji infrastrukture, po, zauzemamo se za ukrepitev koridorja C5 od Budimpešte do Jadranskega morja in uh, tudi veliko delamo na eh, razvoju eh, jadransko-jonske eh, avtoceste, kajti brez te avtoceste ne bo moč doseči gospodarskega razvoja. Eh, striktno izvajamo evropske standarde, se jih eh, držimo, istočasno pa vam želimo zagotoviti, da smo že skoraj v celoti v eh, dosegli vse eh, zahteve in vse ostalo je politično vprašanje. Ker pa se tiče strategije glede komunikacij in nekdo je vprašal glede um, referenduma. Eh, na Hrvaškem imamo ustrezno eh, komunikacijsko eh, zakonodajo in pripričani smo, da bodo naši državljani glasovali za. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji govornik, gospod Vladimir Tošev iz Bulgarije. Gospodin predsedatelju, bolgarija trdno podpira evropske perspektive na zahodnih balkanih mi smo prepričani da je širitev na zahodni balkan ključna za stabilnost in mir v tej regiji želimo si prihodnosti za države v tej regiji in želimo da zahodnemu balkanu eu posveti e, več pozornosti kajti gre za ključno vprašanje varnosti varnosti. Eh, zadovoljni smo, da se zaključujejo pogajanja z Hrvaško da, eh, in zelo je pomembno, da ta država izpolnjuje zahteve iz 23. poglavja. Njen vstop v Evropsko unijo bo dobro sporočilo za druge in upam, da bo eh, do vstopa prišlo še pod mačarskim predsedovanjem. Ravno tako se zauzemamo za vključitev Republike Makedonije in tudi ta uh, mora seveda upoštevati um, priporočila uh, Evropskega sveda s 14. decembra 2010. Bistvo pri vstopu uh, Makedonije pa bo izid na eh, skorajšnjih eh, volitvah, kjer upam, da bodo evropske prioritete prevladale. Bolgarija je eh, ratificirala pridružitveno stabilizacijski sporazum Srbije z EU in aktivno eh, podpira srbsko kandidaturo pri Evropski komisiji. To je pozitivno sporočilo za eh, Srbijo in celotno regijo. Pripričani smo, da. Um, ocena eh, komisarja Füleja eh, z 28. marca letos eh, glede Srbije bo dovoljšna podlaga za pospešitev približevanja Srbije Evropski uniji. Vendar pa brez doseganja kibenhamenskih meril vstop ne bo mogoč tajne službe pa seveda morajo odpreti svoje arhive, tako da lahko vse okostnjake pustimo v preteklosti. Vstop v Evropsko unijo bo pozitiven za to državo in bo tudi pokazatelj, da je eh, sposobna tudi še večjih uspehov. Kar se tiče Albanije, eh, se nam zdi, da se ta še mora potruditi pri doseganju kebenhavanskih meril. Naj eh, zaključim, zgodovinske manipulacije in slabe izkušnje iz preteklosti moramo pustiti za sabo in nadaljevati moramo v kostrovskljivem eh, duhu, tako da se Zahodne balkanske države pridružijo EU. Eh, hvala lepa. Časa nam je zmanjkalo, ampak eh, zahvaljujem se vsem, ki ste podali svoje prispevke. Lepa hvala vsem poslan, poslankam in poslancem in vsem drugim za prispevke. Sedaj pa dajem besedo predsedniku parlamenta, gospodu Buzeko. Hvala lepa gospod predsednik Kever. Sporočilo imam za vas. Kako bodo potekale naše dejavnosti v prihodnih dveh urah? Delo bomo nadaljevali v dveh delovnih skupinah. Prva delovna skupina je sodelovanje na področju oziroma na območju svobode, varnosti in pravice. Zasedanje bo potekalo v polkrožni dvorani, to je tukaj. Če se boste udeležili te delovne skupine, vam torej ni treba nikamor. Delavnica bo pokrivala teme mej, vizumov, vprašanja migracij, pa tudi sodno in policijsko sodelovanje. Predsedovali bosta gospa Kopa, z Evropskega parlamenta in gospa Kirškovska iz Polskega sejma. Poročevalka tukaj je Doris Pak, Evropska poslanka. Druga delovna skupina. Vključevanje državljanov. Dvorana je 3C50. To je na enakem nadstropju, v enakem nadstropju, v tej zgradbi, na drugi strani hodnika. Zato boste to zlahka našli. Cilj te delavnice je opozoriti na medsebojno povezana vprašanja kulturne raznolikosti in uspeh procesa vključevanja, pa tudi izobraževalni vidiki vključevanja Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Predsedovala bosta gospa Jacqueline Galan, ona je poslanka iz belgijske zbornice, in gospod Jelko Kacin, evropski poslanec. Poročevalec je gospod Mihali Bala iz mačarskega parlamenta oziroma mačarske nacionalne skupščine. Delovne skupine morajo z delom zaključiti do sedmih popovdne. Dve uri imate torej časa poročevalca v teh delovnih skupinah sta najpomembnejši osebi. Žal mi je, da moram tako reči, ampak vajna naloga je, da predstavita ti dve poročili na plenarnem zasedanju jutri zjutraj in poročili bodo oziroma bodo dobili vsi udeleženci v pisni obliki, torej morata pripraviti svoje poročili če je mogoče, v angliščini ali francoščini seveda pa lahko to pripravite v katerem koli jeziku, naši prevajalci bodo poročili potem prevedli. In ob 7.15 bomo imeli povabilo za koktejle, na to bomo imeli večerjo. To bo potekalo v prostoru Jehudi Menuhin mesto je v tej zgradbi, v prvem nadstropju. Spustiti se morate dve nadstropji, lahko se tja odpravite peš ali pa z dvigalom. Vabilo vsebuje tudi, oziroma vabilo boste dobili. Eh, v svoji dokumentaciji ali pa ste ga dobili ob registraciji. Hvala lepa za razpravo. Srečali se bomo spet jutri zjutraj. Predtem pa ob 7.15 na koktelu in ob večerji. Hvala lepa.